tem zaključena. Glasovali bomo danes ob 12. uri. Naslednja točka na dnevnem redu je poročilo kolega Šmita, letno davčno poročilo. Poročevali tu bi besedo za 4 minute. Tak so mekaj, talman, fru komisionar. Det var med stor ödmjukhet jag tog mig an uppgiften som rapportör för, för det här betänkandet. Hvala za besedo, gospod predsedujoči. Včast mi je, da sem prvi poročevalec pri tem poročilu in želel bi se zahvaliti vsem kolegom za konstruktivno sodelovanje. Skušal, bom, skušal sem um, upoštevati prispevke vseh političnih skupin in mislim, da smo prišli do skupnega jezika, tako da je to poročilo eno tistih, ki naj bi imelo najširšo podporo. Vsekakor obdavčitev in davčna vprašanja povzročata pozitivne in negativne reakcije. Cela desetletja so davčna vprašanja bila obravnavana kot zgolj nacionalna pristojnost, eh, pri kateri Evropska unija ni imela nobene vloge, vendar pa je to obdobje sedaj za nami. Sedaj potrebujemo več davčne koordinacije in Evropska unija pri tem lahko igra pomembno vlogo. Potrebno je uskladiti proračunsko politiko zaradi dolžniške krize v Evropski uniji, ki je hkrati tudi davčna kriza. Zato potrebujemo usklajeno davčno politiko, s pomočjo katere bomo lahko zmanjšali dolžniško krizo oziroma jo ošibili. Evropska unija bo gotovo lahko prispevala k izboljšanju delovanja notranjega trga ter izboljšala konkurenčnost Evropske unije zahvaljujoč davčni politiki. Številne države pa o tem ne želi govoriti. Davčna vprašanja so neke vrste tabu, vendar moramo to premostiti, če želimo spodbuditi zaposlovanje in rast. In eh, zato potrebujemo nek minimalni skupni standard na področju obdavčitve dela. Države članice se skušajo dogovoriti, da bi lahko podprle predlog eh, komisije še zlasti pri eh, davčni osnovi AXIS, torej skupni davčni osnovi za podjetja in gospodarske družbe. Seveda se moramo še naprej izogibati dvojnemu obdočevanju, to je izredno pomembno in eh, prizadevanja, ki so bila dosedaj v to vložena, še niso pripeljala do tega, da bi se temu popolnoma izognili, pa tudi niso pripeljala do tega, da bi onemogočili izkrivljanje konkurence. Imamo pritožbe eh, zaradi dvojne obdavčitve, naprimer delavec, ki italijan, ki dela v Nemčiji, je obdavčen najprej v Nemčiji za svoje delo, potem pa še v Italiji in sicer eh, po davčni stopni 50 odstotkov, čeprav bi v Nemčiji bil obdavčen samo eh, s 25 odstotno stopnjo. Tako da imata tukaj Nemčija in Italija med sebojno težavo. Eh, problemi to vrste narave še niso razrešeni. Torej, kaj potrebujemo? Potrebujemo usklejeno politiko, s pomočjo katere bomo lahko te težave razreševali in zato potrebujemo uh, ukrepe. Komisija mora sprejeti ukrepe, da bomo to področje rešili. Na to pa davčne utaje. Te letno uh, stanejo Evropsko unijo na milijone, celo milijarde evrov in kažejo na vrzeli v evropski zakonodaji. Kažejo tudi na to, da Evropska unija se skuša izogniti plačevanju davkov izven Evropske unije. In zato mislim, da potrebujemo v prihodnosti inteligentno davčno politiko, zato da se bomo lahko uspešno izogibali tako dvojnemu obdavčevanju kot davčnim utajam. Tudi eh, enajsti odstavek je zbujal določene dvome in eh, sicer glede eh, davčnega federalizma, fiskalnega federalizma. Ali je to res najboljši inštrument, da se zagotovi eh, lastna eh, odgovornost za davčne zadeve. No, to vprašanje je spodbudilo določene dvome, ampak mislim, da se bo to eh, primerno razrešilo. Hvala. Ja, um, Gospod poročevalec, tudi za vas velja, da ne smete preseči svojega časa za 30 sekund. Sedaj pa postopek več tijana, pa dobi besedo gospa Galpelc. Hvala lepa. Uh, Hvala, predsedujoči. Najprej mislim, da lahko pozdravimo dejstvo, da eh, smo dobili tako poročilo. Eh, in mislim, da pravilno ugotavljajo, da je ta koordinacija zelo pomembna. Zlasti je to pomembno za vidika davčnih utaj in podobno, vendar to pomeni še veliko več, pravzaprav izpad na milijone evrov, če tega ni. Pomislite samo eh, naprimer na podjetja, ki mogoče ne, bo, ne morejo uživati vseh prednostih enotnega trga. In Zato morajo države v tem smislu sodelovati glede davčnih politik, ki morajo biti pregledne in primerljive. Tudi sistem pobiranja davkov mora biti pregleden in prav tako tudi eh, davčne politike. Evropska unija se mora boriti proti goljofijam, davčni utaji, kakor tudi dvojnemu obdavčevanju, prav tako pa mobilizirati celotno skupnost. Hvala lepa, kolegica Gal Pelt, sedaj pa kolega El Karadaj. Dank u wel, voorzitter. Ik wil om te starten natuurlijk eh, collega Schmid danken voor zijn uitstekend eh, rapport. Uh... Na začetku bi se želel zahvaliti kolegi Šmitu za odlično pripravljeno poročilo. Glede dolžniške krize bi povedal naslednje. Pri tem moramo gotovo razmišljati o boljši gospodarski povezanosti in jasno je, da se moramo eni drugim znotraj območja z evrom približati tudi na davčnem področju. To pomeni, da potrebujemo pravičnejšo davčno politiko, ki bo omogočala izogibanje davčnim utajam znotraj Evropske unije, hkrati pa tudi enoten pristop do tretjih držav. In v zvezi s tem se zauzemamo ne toliko za posamezne sporazume z drugimi državami, kot je Švica na primer, se zauzemamo torej za bolj globalen pristop za odnose med Evropsko unijo in tretjimi državami, kot je Švica na primer. Seveda, potrebno je obdavčitev premakniti z območja obdavčitve dela na ob, obdavčitev premoženja. In eh, pri tem moramo seveda uh, omeniti tudi pomen enotne davčne stopnje za podjetje. Hvala lepa. Glavni namen vsakega, vsakršnega davčnega sistema je zagotoviti in plačevati uh, storitve za prevoz in podobno. Besedo ima kolegica Barao Barandika. Quiero expresar mis hvala, predsedujoči. Rada bi izrazila svoje zadovoljstvo, ker je ta parlament to poročilo predstavil na začetku um, kot fiskalni federalizem. Pristojnost na področju prihodkov in ne samo na področju izdatkov je gotovo pomembna in kaže na učinkovito politiko, s katero se podpira proizvodna politika. In to je zelo pomembno zlasti za regije, ki že imajo lastne davčne pristojnosti, pa tudi za tiste, ki jih še zahtevajo. Naše videnje fiskalnega federalizma je povezano z našo podporo finančni stabilnosti ter um, davčnemu usklejevanju. Vendar pa je treba tukaj upoštevati tako regionalne davčne sisteme kot državne, zato ker imamo pred seboj nek paradoks, da v nekaterih državah obstajajo tudi sankcije in postopki proti tistim, ki kršijo izvajanje davčne politike, medtem ko pri drugih regijah tega še ni. Hvala. Paška. Hvala lepa. Naslednji kolega Paška. Ďakujem za slovo, vážený pán predsedajúci, vážená pani. Hvala lepa, gospod predsedujoči, gospa komisarka. Strinjam se z gospodom Šmitom, da je davčna utaja resen problem v Evropski uniji. Nekaj je potrebno ukreniti na področju koordinacije davčnih politik. In ne menim, da je harmonizacija prava pot, eh, države članice tega ne želijo. Kar pa bi lahko storili, po mojem mnenju, je, da delamo na eh, skupnih računovodskih oziroma knjigovodskih sistemih, eh, potem tudi, da bi začeli uporabljati standardne eh, račune in tako dalje za različne države. Poleg tega pa bi se lahko zedinili tudi o e, skupni konsolidirani davčni osnovi, kajti e, sicer mislim, da gre za nekaj, kar bo še e, dolgo obstajalo. Kolega Luhan.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 V Evropski uniji, kjer je 500 milijonov prebivalcev, naj bi vsi lahko uživali svoje prednosti v okviru prava eh, skupnosti. Eh, ni pa to vedno možno, kar ni pošteno, ni pravično, kaj ti to izpodkopava načela skupnega trga v povečani mobilnosti v Evropski uniji potrebujemo posebna pravila za eh, migranske delavce, tudi z vidika davčnih sistemov zato, da je to bolje koordinirano in eh, to pogledno bi boljša koordinacija med državami lahko privedla tudi do izločitve nekaterih ciljev in eh, uskladila standarde in to je potrebno za ljudi in za države. Dank, Luhan, folk... Hvala lepa, sedaj pa še kolegica Flašikova Benjova. Ďakujem vám pekne, pán predsedajúci. Súčasná hospodárska

učinkovita obdavčevanje je bistvenega pomena za to, da lahko javna uprava izpolnjuje pričakovanja svojih državljanov. Zato je potrebna fiskalna konsolidacija eh, in davčna bremena je potrebno smiselno porazdeliti. Morali bi povišati davke na eh, državljane z visokimi dohodki in znižati trošanje. Samo na ta način bomo dosegli dolgotrajno rast. sprejeti moramo ukrepe za preprečitev utaje davkov in pa davčnih zlorab. Eh, to pomeni, da potrebno predvsem prevečati preglednost. Hvala lepa, kolegica Flašikova. Bino vas lepa, kolega Fejo. Kot poročevalec v senci stranke ELS, bi želel čestitati kolegi Šmitu za odlično upravljeno delo. To je področje, ki se ga pogosto obravnava z ideološkega vidika in eh, po drugi strani pa eh, lahko dosežemo zelo široko soglasje s takim temom. Vendar pa pred nami ostajajo številni izzivi v zvezi s Eh, davčno uskladitvijo v zvezi z obdavčitvijo gospodarskih družb, v zvezi s stopnjo eh, obdavčitve, ki jo države uporabljajo sedaj v času finančne krize na področju davčne konkurenčnosti znotraj Evrope ter v odnosu med Evropo in tretjimi državami. To so vse zelo bistvena vprašanja. Evropska unija potrebuje davč, konkurenčni davčni sistem, ki bo lahko pripeljal do ustvarjanja bogatstva in ki bo koristen za naše gospodarsko področje. Hvala. Danke, kolegi Fejo. Hvala lepa, kolega Fejo. Sedaj pa kolegica Tikov. Funkcija principala sistema lor fiskale je sedaj financa servici publiki. Hvala lepa. Bistven namen davčnega sistema je, da financira javne storitve, kakor eh, javni promet, eh, javno zdravje, javno izbrževanje, potrebno je zmanjšati javni dolg in pa zmanjšati socialne neenakosti. Bogatstvo je potrebno porazdeliti na bolj enakovreten način. Fiskalne politike bi morale spodbujati rast in ustvarjati delovna mesta, spodbujati konkurenčnost, znižati stroške za podjetja, zlasti majhna in srednje velika. Eh, neučinkovit davčni sistem ne bo omogočil, da javna uprava opravi svoje delo in eh, se odzove na pričakovanja državljanov. Komisija in pa države članice bi morale še naprej sodelovati, eh, se boriti proti goljufijam, proti udaji, utaji davkov. Potrebno je povečati pravno varnost za državljane in podjetja na področju davčne politike. Elektronski računi so del odgovora, Mm, potrebno je na enak način obravnavati elektronske in pa račune na papirju. To je pomemben korak naprej. Hvala lepa, sedaj pa ob zaključku postopka KEČDI še kolegica Basesko. Hvala lepa, gospod predsedujoči pomankanje usklajevanja davčnih politik v Evropski uniji predstavlja oviro za mednarodno dejavnost in pa investicije. To lahko povzroča eh, izogibanje davkov, utajo ali pa goljofije. Potrebujemo strategijo za fiskalno konsolidacijo. Veliko ovir je potrebno odstraniti, zato da bomo lahko spodbujali čezmejno mobilnost. Podpiram pobudo komisije, da se vzpostavi delovno skupino o dvojnem obdavčevanju. Dvojno obdavčevanje poveča davčno breme in to je slabo za konkurenčnost evropskih podjetij. Dogovori o izogibanju dvojnemu ob, obdavčevanju so lahko del rešitve problema. Zadnje raziskave kažejo na to, da se naložbe lahko kot posledica takšnih dogovorov zniža za 50 odstotkov. Hvala lepa, s tem smo zaključili eh, postopek Catch the Eye. Na koncu bo spregovorila komisarka Georgijeva v imenu komisije. Hvala lepa, gospod predsedujoči. Zahvaljujem se Evropskemu parlamentu, da je uvrstil davčno politiko visoko na dnevni red. To dokazuje to letno, prvoletno davčno poročilo. Čestitam eh, gospodu Šmitu ne samo za konstruktivni ton, ampak tudi za to, da je zastavil visok standard. V imenu komisije pozdravljam široko podporo za podbudo komisije in eh, pozdravljam tudi dragocene predloge za naše nadaljno delo. Naj eh, se sedaj posvetim podrobnostim. Najprej, v trenutnem gospodarskem vzdušju je jasno, da Evropska unija potrebuje več rasti, več delovnega mesta, več delovnih mest in temu primerno davčno politiko. V letni študiji rasti je komisija nakazala možnosti za fiskalno konsolidacijo v državah članicah um, obdavčevanje se mora od obdavčevanja dela prestaviti v um, obdavčevanje uh, finančnih transakcij in pa onesnaževanja. Na ta način bomo lahko poskrbeli za dodatna delovna mesta in pa rast. Potrebno je tudi izboljšati davčno okolje za podjetja. In tukaj podarjam našo zavezo evropskemu sistemu doda, davka na dodane vrednosti z enotnim sistemom, preglednim sistemom, ki bi podjetjem omogočil večjo preglednost in pa boljše informacije. Želeli smo ustvariti tudi forum za DDV, to smo predvideli uh, v naših pobudah. Pozdravljam tudi podporo našem temu predlogu v zvezi za skupno konsolidirano davčno osnovo za pravne osebe. Na ta način bomo dosegli številne eh, cilje, eh, zmanjšali bomo administrativna bremena za podjetja, tudi za majhne srednje velika podjetja, eh, odstranili bomo diskriminacijo in pa dvojno obdavčevanje. V tem smislu je komisija zavezana tudi preučevanju možnega reševanja sporov v primeru dvojnega obdavčevanja. Ampak komisija ne želi olajšati življenja samo podjetjem in ne želi samo podjetjem ponuditi prednosti. V trenutnem gospodarskem vzdušju je potrebno um, zaeziti to erozijo uh, dohodkov iz davkov v državah članicah. Zato pozdravljam vašo podporo našim prizadevanjem za boj proti davčni utaji in pa izogibanjem davkov. Prav tako pa še želimo boriti proti dvojnemu obdavčevanju velikih podjetij, ki uh, premikajo svoje dobičke zato, da bi zmanjšali svojo davčno osnovo. Komisija želi začeti posvetovanja o dvojnem neobdavčevanju, zato da bi osvetlili celoten obseg tega problema. Tukaj iščemo možne rešitve. Do konca letošnjega leta bo komisija predstavila obsežno pobudo za to, da se bomo lahko še naprej um, borili proti zadevam, ki jih omenja tudi poročilo, kakor davčne, davčne oaze, dvojno neobdavčevanje, izogibanje davko in tako naprej. Pozdravljam tudi podporo našemu sporočilu o stranitvi čezmejnih davčnih ovir za evropske državljane in pa podporo našim prizadevanjem, da bi okrepili sodelovanje med državami članicami, zato da bi se ozognili takšnim preprekam. Spoštovani poslanci, gospod uh, predsedujoči, komisija, se torej v glavnem strinja z eh, tem, kar je zapisano v poročilu in s tem, kar so danes povedali spoštovani poslanci. Eh, vesela sem tudi, da se parlament strinja s tem, da je potrebna usklajena davčna politika na evropski ravni, tako da se bomo lahko izkopali iz te krize in zagotovili boljšo prihodnost našim državljanom. Hvala. Vielen Dank, Frau Kommissarin Georgieva. Hvala lepa, komisarka Georgijeva. Eh, razprava je s tem zaključena. Glasovali bomo danes ob 12. uri. Naslednja točka na dnevnem redu. Imamo poročilo Ehrenhauser. Gre za proračunski nadzor na humanitarno pomoč Evropske unije. Besedo dajem poročevalcu za 4 minute. Ja,